zahteval, da bi glasovali o korigendumu, ki smo ga najavili včeraj o petih popovdne, zato bomo ta korigendum tudi potrdili.